zakon bo predložen eh, predsedstvo ob začetku naslednje seje, če ne bo ugovorov, potem bomo posredovali te resolucije avtorja. Kolegice in kolege, smo ob koncu dolgega leta.